Voilà, voilà, on se presse up. Takole, prosim, če se malce podvizate, da se posedite in da začnemo z glasovanjem. In, nous allons commencer. in eh, začeli bomo s prvim glasovanjem in sicer gre za poročilo avtorja Dimitrija Stojanova. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto prehajamo na poročilo Patrao Neves in sicer poemensko. Glasujemo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na poročilo Jozefa Sajerja, prav tako poemensko glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednje poročilo avtorja Sajerja, prav tako poemensko glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Prehajamo na tretje poročilo avtorja Sajerja, prav tako poimensko glasujemo.